Lepo pozdravljeni na zasedanju odbora za proračunski nadzor v ponedeljek zvečer v Strasburu. Dnevni red imate pred seboj, mislim, da ni bilo nobenih eh, zaprosil za spremembo dnevnega reda. In eh, jeziki, ki so danes na voljo, to je razvidno v našem novičniku odbora KONT eh, in rada bi pokrpila pozdravila gospod Walter, ki je naša nova vodja sekretarijata, ki je danes prvič z nami. Lepo jo pozdravljam in v prihodnje nam bo pomagala. Lepo, da ste z nami. Poznamo vas že iz vašega dela pri pravni službi in že več let spremljate delo odbora za proračunski nadzor, tako da teme za vas niso nič novega. Tako, pojdimo na tretjo točko dnevnega reda. Da, gre za posebno poročilo Evropskega računskega sodišča glede pomoči Evropske unije Ukrajini. In uh, od 16. do 19. maja potekala tudi misija odbora kont v Ukrajini in bom omenila tudi kar to točko. Sama sem bila tudi članica te misije in bom podala poročilo na kratko, ker podrobno poročilo že imate pred seboj. Pozdravljam tudi pristojnega iz eh, Evropskega račune, računskega sodišča. Počakali smo namreč, da računsko sodišče pripravi svoje dokončno poročilo. Tako da pozdravljam gospoda Fazakasa iz Evropskega računskega sodišča in lepo pozdravljam tudi našega poročevalca, gospoda Celerja. Najprej bomo predstavili posebno poročilo. Gospod Fazakas, prosim. Da Inge. Najlepša hvala, gospa predsednica, gospa Inge, spoštovani gospod poročevalec eh, Joachim, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, spoštovane dame in gospodje. Govoril bom eh, v več jezikih. Kjer bo le možno, bom spregovoril v nemščini, ampak poročilo je bilo pripravljeno v angliščini, tako da se bom um, pozneje pomudil v angliščini. Še prej pa naj se vam v nemščini zahvalim za to, da ste nas povabili sem in nam dali priložnost, da vam danes predstavimo naše poročilo. Preden se lotim samega poročila, bi, se, bi vam rad eh, že vnaprej čestitev za to, da ste dali na voljo tudi delovni dokument. Gre za delovni dokument, ki izhaja iz ugotovitev priporočil in povzetkov našega poročila, v katerem smo predstavili politične ugotovitve. In mislim, da to predstavlja dobro sodelova, sodelovanje prek Kokoboja, torej gre za dobro sodelovanje med nami in vami. Svoje delo ste osnovali na našem strokovnem znanju. Mi vam torej ponujamo osnovo za to, da sprejemate prave odločitve na politični ravni. In verjetno lahko razumete, da pri tako občutljivih eh, vprašanjih eh, se težko ločimo, ločimo od eh, političnih vprašanj in se osredotočamo samo na dejstva. V svojem posebnem poročilu 32 iz leta 2016 glede pomoči EU v Ukrajini smo se potrudili, da bi bili tako, ampak mi je res v veliko veselje, da ste v svojem poročilu izpostavili tudi eh, glavne politične sklepe. Naj sedaj začnem svojo predstavitvijo. Kot vidite, smo pripravili predstavitev za vas. Prosim, da jo prikažete na zaslonih. Najprej naj začnem eh, z vprašanjem, zakaj je to poročilo relevantno. Kot veste, je, unija, je Ukrajina ena izmed eh, najpomembnejših neposrednih sosed Evropske unije. Uh, Nestabilnost na politični in upravni ravni in, geo, in um, gospodarski izzivi pa otežujejo situacijo v državi. Danes govorimo o evropski pomoči od leta 2017 do 2015. Je znašla ta pomoč 15 milijard evrov, 1,5 milijarde v nepovratnih sredstvih in 3,4 milijarde v obliki mikrofinančnih eh, posojil. Gre tudi za odzive m, mm, po majdanskem obdobju. Takrat ste nas pozvali, da pripravimo poročilo v Ukrajini. Na to smo pripravili svežen, ki je znašel 11,2 milijarde evrov. Vprašanje, ki smo si ga med revizijo zastavili, je naslednje. Ali Evropska služba za zunanje delovanje in eh, komisija pripravlja ta ustrezno pomoč, ki je tudi učinkovita pri podpori spremembe ukrajinske države v dobro delujočo državo na področju upravljanja javnih sredstev in na področju boja proti korupciji. Ti dve področji smo obravnavali kot dve ključni področji za prihodnost uh, Ukrajine. Predvsem smo izpostavili tudi sektor plina, ki je odigral pomembno vlogo v letu 2014 uh, z vidika varne oskrbe. Evrope s plinom. Naj najprej predstavim splošne ugotovitve. Evropska pomoč v Ukrajini je bila deloma učinkovita. Podprla je prehod Ukrajine k dobro delujoči državi, vendar pa upravni okvir, politični okvir eh, je omejeval učinkovitost eh, politične pomoči Evropske unije. Od eh, dogodkov na Majdanu od leta 2014 poteka sodelovanje z Evropsko unijo na kooperativni ravni, vendar pa so rezultati še vedno volatilni in se soočamo se s tveganji. Od leta 2014 do leta 2020 smo namenili nujno rešitev v višini 11,5 milijard evrov za to, da bi lahko dodelili velike zneske sredstev neposredno v Ukrajini, zato da bi se soočili z perečo situacijo. In takrat v začetnem obdobju ni bilo vnaprej opredeljene jasne strategije. Naj sedaj predstavim ugotovitve glede upravljanja javnih financ in boja proti korupciji. Evropska pomoč eh, Ukrajini je, je bila deloma učinkovita. Zagotovili smo prejemljive pre, rezultate pri PFM, pri upravljanju javnih financ in pri FAC, pri boju proti korupciji. V letu 2015 eh, pa je spremenjena ukrajinska vlada nekoliko omejila svojo predanost eh, reformnim projektom, ki jih je podprla Evropska unija. Rezultati, ki smo jih zaenkrat dosegli od tedaj, so ranljivi. Upravljanje javnih financ eh, je bila dolgo časa glavna tema v razpravah z Ukrajino. Proračunska pomoč in eh, je bila obravnavana prednostno z velika upravljanja javnih financ in boja proti korupciji. In nasplošno ugotavljamo, da je bilo zagotavljanje javne pomoči učinkovito. Sedaj pa še glavne ugotovitve glede plinskega sektorja. Ukrajina je deloma uspela izboljšati upravljanje v tem sektorju in je lahko zagotovila varno oskrbo s plinom prek Ukrajine in zagotovila s tem tudi varno oskrbo za Evropsko unijo. Do leta 2014 so imeli ukrepi omejen vpliv na ukrajinski plinski sektor in rezultati so bili zmerni in mešani. Od tedaj pa je bilo sprejeto veliko novega. Zakon o plinu je bil sprejet v letu 2014 in bi ga bilo treba omeniti kot glavni dosežek. Vidimo pa tudi, da, so, da je predanost različnih deležnikov na strani Evropske unije različna. Včasih je primankovalo visoka kakovostnih eh, informacij, tudi skupno poročanje ni zagotavljalo dobrega in podrobnega pogleda v posamezne težave. Na podlagi naših ugotovitev in naših sklepov smo podali nekaj pomembnih priporočil. Priporočilo številka ena se nanaša na to, da je, je treba bolje povdariti vlog, vlogo upravljanja javnih financ v dialogu z Ukrajino. Konsolidirati Ti je treba dialog glede upravljanja javnih financ in razmišljati o možnosti vzpostavitve novega programa za upravljanje javnih financ. Novi program za PFM bi moral biti vzpostavljen čim prej. Priporočilo dve. Izboljšati zasnovo predpogojev za dodeljevanje finančne pomoči. Kazalniki glede multifinančnih pomoči bi morali biti bolje opredeljeni, prav tako bi morali zagotoviti jasnejše jasnejšo povezavo z nepovratnimi sredstvi in najti bi morali dobro ravnotežje med vidiki politik in potrebo po hitrem zagotavljanju finančne pomoči. Tretje priporočilo. Okrepljeno spremljanje načine izvajanja evropske pomoči. Treba je poenostaviti postopke komisije glede uporabe proračunske podpore. Prav tako je treba zagotoviti ustrezno utemeljitev neustreznega zagotavljanja črpanja evropske pomoči. Četrto priporočilo se nanaša na to, da je treba zagotoviti učinkovito izvajanje in trajnost reform. Evropska pomoč bi morala prispevati k izvajanju glavnih reform na področju PFM in FAC. Poleg tega bi morali pregledati pogoje za dodeljevanje sredstev. In še zadnje, peto priporočilo, ki se nanaša na sektor plina. Ukrajina mora bolj učinkovito uporabiti pomoč v tem sektorju, bolj se mora osnovati na ustrezno analizo in konkretne podatke in zagotavljati mora preverljive informacije tudi v neugodnih eh, okoliščinah. To je naša predstavitev, ki bi jo radi podali na podlagi našega poročila. To poročilo je naletelo na velik odmev v medijih. Vzbudilo je veliko zanimanja. Naš namen ni, da bi se ukvarjali z stiki s tiskom. Se nam pa zdi pomembno, da omenimo, da so zadeve nekateri mediji morda napačno interpretirali. Dejali so, da na podlagi našega poročila lahko razberemo, da je Ukrajina tista država, ki je najbolj zgledna pri sodelovanju z Evropsko unijo. Ampak omenjalo se je tudi stopnja korupcije. To pa ni v naši pristojnosti. Mi lahko razpravljamo samo o tem, kar je v našem mandatu. Z razpravami z Amnesty International in uh, vlado Ukrajine pa je pokazala, da bi morda morali se dotakniti tega vidika tudi v našem poročilu. Vendar pa smo na koncu v razpravah ugotovili, da to ni v, našem, v naši pristojnosti, da je to pravzaprav v mandatu Amnesty International, ki lahko ugotavlja, kako je stopnja korupcije. Ugotavili smo, da ko gre za upravljanje javnih financ v Ukrajini in za boj proti korupciji, da gre tu za dve ključni področji, od katerih je odvisna prihodnosti države. Evropska pomoč bi morala biti namenjena temu, da dosežemo bolj trajnostne in daljnosežne rezultate v naši sosedski državi. Najlepša hvala, gospa predsednica, za to priložnost in veselim se vasih, vaših odzivov in vprašanj glede našega poročila o Ukrajini. Ja, Najlepša hvala, sedaj pa dajem besedo poročevalcu gospodu Celerju. Najlepša hvala, predsednica. Najlepša hvala tudi kolegu Fazakašu iz Evropskega računskega sodišča in njegovim sodelavcom za to poročilo. To poročilo um, z političnega vidika ni najenostavnejše. Gre za pomoč, ki jo je Evropska unija zagotavljala Ukrajini oziroma jo še vedno zagotavlja gre za politično zelo težavno situacijo. Poročilo računskega sodišča zaobjema leta od 2007 do 2015, kar pomeni, da gre za staro obdobje od leta 2007 do 2014, vendar sega nekoliko dlje in upošteva pri pregledu tudi zadnja leta do leta 2015. Tu pa vidimo Um, velike politične spremembe v tem obdobju od leta 2013 naprej. Tudi računsko sodišče ugotavlja, da pomoči, ki smo jih takrat uh, namenili v Ukrajini v okviru sodelo predpristopnega sodelovanja, torej pomoči, ki smo jih um, namenili tik po neodvisnosti Ukrajine. Sodišče ugotavlja, da je bilo v okviru partnerskega, partnerskega instrumenta in instrumenta sosedske politike težko priver, preveriti, kako je bilo z učinkovitostjo in ustrezno porabo namenjenih sredstev. Ta sporazum o partnerstvu in sodišče delovanju je bil na to nadomeščen z sporozumom o sodelovanju, o katerem smo se pogajali več let. Na koncu pod predsednikom Janukovičem pa to, ta pridružitveni eh, sporazum ni bil sprejet, ni bil podpisan zaradi pritiska Rusije. Zaradi tega je prišlo, da masovnega gibanja v Ukrajini. Na Majdanu se je pisala zgodovina. Državljani Ukrajine niso želeli sprejeti tega, da nadaljne približevanje Evropske unije ni več možno, zaradi tega, ker so obravnavali pridružitveni sporazum kot pomemben menik v približevanju Evropski uniji. Protesti so bili povezani tudi s številnimi smrtnimi žrtvami in zaradi pritiska je prišlo tudi do nove vlade v Ukrajini. Nova vlada je na to podpisala pridružitveni sporazum in zaradi tega je Evropska unija sprejela to pozitivno obvezo, da Ukrajini še naprej pomaga. Predvidenih je bilo 11,5 milijard evrov za sedem let od leta 2014 naprej. Potem, ko smo ugotovili, da obstaja politična volja za sodelovanje in razvoj na strani nove ukrajinske vlade, pa sedaj zaradi različnih eh, sprememb v vodstvenih eh, slojih Ukrajine ugotavljamo, da so ti cilji ogroženi in tudi okvir za izvedbo reform se če dalje bolj podaljšuje. Nujno potrebne reforme niso sprejete in obravnavane prednostno. Računsko sodišče je pri tem natančno preučilo tudi vprašanja, ki se nanašajo na plinski sektor. Ukrajina je bila neposredno odvisna od dobave plina iz Rusije. Zaradi tega je nenehodno prihajalo do sporov glede plačil za dobavo plina. Po drugi strani pa je bil plinski sektor v Ukrajini tudi zelo odprt do korupcije, in naklonjen temu, da se oligarhi da se oligarhi lahko pridobijo veliko premoženje na račun države. Dobava plina prek Ukrajine se je izboljšala. Dobava poteka sedaj v veliki meri prek eh, evropskih plinovodov, zato smo sedaj dobili možnost eh, spremljanja in nadzora ter stabilizacije dobave plina za evropske državljane in za ukrajinske državljane. Vendar pa je sedaj prišlo do dodatne zaostritve zaradi aneksacije Krima strani Rusije in zaradi separatističnih gibanj v Luhansku in Donetsku. Zdi se, da Rusija neposredno podpira te spore. Zaradi tega se je Ukrajina sedaj znašla na robu državljanske vojne. Oziroma te regije se že soočajo z državljansko vojno, ki je že terela na tisoče smrtnih žrtev in počrpala številne surovine. Kaj moramo zagotoviti v prihodnje? Ukrajini moramo še naprej pomagati pri stabilizaciji struktur, pri normalizaciji življenjskih pogojev, tako da se bo proces demokratizacije nadaljeval. Obenem pa moramo kritizirati nazadovanje na področju izvajanja reform kajti naša pomoč eh, naj bi imela učinek in naj bi prinesla konkretne rezultate. Kot rečeno, je, rez je cilj ta, da bi se Ukrajina bolj približala Evropi in postala moderna in demokratična država. Tako da obžalujemo, da še vedno obstajajo stare strukture, stare sile, ki zavirajo napredek in reforme. Pozdravljamo pa evropsko pomoč namenjeno Ukrajini. Menimo pa, da bi morala ta pomoč naleteti tudi na pripravljenost ukrajinskih oblasti, da izvedejo reforme in izboljšajo situacijo. To bi zame pomenilo, da bi naprimer um, Ukrajina sama vzpostavila bolj transparenten davčni sistem, ki se ne bo dotikal samo prihodkov posameznih državljanov, temveč tudi oligarhov, ki jih tu in tam še najdemo v Ukrajini. Zahtevamo, da bi bil boj proti korupciji na vseh ravneh v Ukrajini veliko bolj učinkovit. učinkovit. Želimo tudi podporo tistih organizacij, ki se v Ukrajini borijo proti korupciji. Želimo, da bi te organizacije napolnili z ukrajinskimi mm, državljani, kajti v preteklosti ni bilo tako. Želimo tudi, da bi še naprej izvajali reforme pravosodja in predsednica je omenila, da je odbor za proračunski nadzor prejšnje leto opravil misijo v Ukrajini. In tam so nam povedali, da kar dve tretjini državnih toživcev um, so pravzaprav milijonari, kar pa mislim, da je premoženje, ki ga niso mogli pridobiti z pravosodnim delom. Tako da mislim, da je tu treba storiti še marsikaj, če želimo, da bodo državljani imeli zaupanje v pravosodje. Poleg tega želimo nadzore nad bančnim sistemom, zato da bi preprečili otekanje sredstev in da bi omejili eh, takšne odtoke sredstev, ki lahko privedejo tudi do insolventnosti bank. Tako da bi morali mikrofinančno pomoč eh, dodeljevati samo v primerih, ko lahko zagotovimo konkretne rezultate. Mikrofinančno pomoč smo v preteklosti namenjali v veliki meri. V Ukrajini tudi Evropski monetarni sklad je namenjal mikrofinančno pomoč eh, Ukrajini zato, da bi preprečili propad um, ukrajinske valute. 12 odstotna inflacija je še vedno velika številka, ampak veliko nižja kot recimo 120 odstotna, tako da je treba nujno zagotoviti dobro delojoč bančni sistem. Vsaj v bližnji preteklosti nismo videli, da bi bil sistem stabilen. Poleg tega zahtevamo, da je odobritev finančne pomoči od sedaj naprej bolj povezana z obeti za dejanske rezultate. Zdaj je namreč pravi čas, da zadeve ponovno ocenimo. To je bolj eh, primerno storiti sedaj, kajti v tednih po revoluciji na Majdanu to ni bilo mogno, možno poleg tega je Ukrajina še vedno decentralizirana država s šibko glavno vlado. Tudi na lokalni in regionalni ravni ni vzpostavljenih ustreznih eh, struktur, tako da bi morali podpreti tudi takšna prizadevanja. Naprimer, območje Lemberga naprimer, se razvija bolj pozitivno kot druga območja. Tam, kjer vidimo močne in dobro delojoče decentralizirane strukture, bi lahko to obravnavali kot pozitiven rezultat in, doseg, in zagotovili dodatno podporo. To bi lahko razširili tudi na druge regije in zagotovili ustrezno tehnično in finančno pomoč. Toliko torej glede naših pripomp, glede že tako zelo obsežnega poročila računskega sodišča, za katerega se še enkrat zahvaljujem. Na podlagi tega poročila bi lahko še izboljšali sodelovanje z Ukrajino. Tako bi zagotovili pozitivne učinke za državljane te države. Najlepša hvala. Še kratek pregled bi podala glede poteka misije, ki je potekala lani maja Sicer bo kmalo potekalo glasovanje, ampak me bo zastopal kolega Derek Von v odboru za proračun. Tako da nimam na voljo več časa. Se mi je pa zdelo škoda, da smo imeli sedem glavo m, mm, eh, delegacijo. Kolega Von je bil z nami, kolega mm, Cejler, jaz in eh, pravzaprav. Prav nismo imeli na voljo dovolj velike kritične mase, ki bi jo potrebovali za to, da bi bila misija tudi uspešna. Kot odbor moramo razviti razumevanje za to državo, občutek za to državo, ker Ukrajina si to zasluži. Zasluži si našo podporo. In sprav glede na to, da zagotavljamo tako visoke zneske za Ukrajino, je tudi v našem interesu, da razvijamo boljši občutek za to državo. In eh, vesela sem, da je z nami gospod Wagner in tudi iz GD NER in iz GD ECFIN najdemo z nami predstavnike, ki bodo še kaj povedali v naslednjih trenutkih. Smo se, truditi, smo se res potrudili po najboljših močeh, ampak nam ni uspevalo najbolje. V Limburgu smo se sestali najprej. Ampak eh, zagotovo lahko rečem, da bi lahko za obisk izbrali tudi kakšen drug kraj, kjer bi lahko imeli v pogled v bolj tipično situacijo. Na to smo šli v Kijev in gospod Wagner nam bo povedal v nadaljevanju, zakaj se pri vseh razpravah nisem znebila občutka, da ti nevidni oligarhi lahko vplivajo na tiste vidne vladne predstavnike, ki so na to stopali v stik z nami in eh, nam govori, govorili tisto, kar smo želeli slišati. Zanima me, ali se je tukaj spremenilo. Upam, da bomo dobili v pogled v bolj aktualno situacijo. Ne smemo pa pozabiti niti za trenutek, da smo takrat obiskovali državo, ki je bila v vojni in se je soočala s številnimi izzivi. Šlo je za vprašanje zasedenih ozemelj, za vprašanje življenskih pogojev ljudi tam, ki so morali pretrpeti reh, um, res um, hude muke, zato da so naprimer prišli do pokojnin. Treba je pokazati razumevanje Zato in pozivam vas, da bi čim prej ponovno obiskali Ukrajino, zato da bi na terenu dobili občutek za to, kako država deluje, kako lahko bolje sodelujemo z njo. Pri polskih kolegih smo videli, da ti gojijo tesne stike s to državo, da prihaja tudi do mm, veliko prometa v obmejnih območjih in eh, do številnih stikov. To nam je bilo zelo všeč in mislim, da je treba takšna prizadevanja podpreti. Poleg tega smo videli tudi raznolike izkušnje. Po eni strani smo bili priča res eh, srhljivim dogodkom v ukrajinskem parlamentu. Videli smo iz prve roke, kako zelo parlament nasprotuje napredku in razvoju. Videli pa smo tudi, da ta nenehni pritisk, ki ga izvaja Evropska unija, lahko prinese veliko pozitivnega za samo Ukrajino. Kolegu Džablikiju iz sekretarijata bi se rada zahvalila za njegovo podporo tu. Um, Tako da bi rada, da ponovno obiščemo Ukrajino, ampak v veliko bolj številčni zasedbi. In želim tudi, da smo bolj odločni pri razpravah o Ukrajini. Najprej dajem besedo kolego Velezi. Veliko vas pa želi še besedo. Prosim. Najlepša hvala, gospa predsednica. Sem stalni poročevalec za Ukrajino v eh, odboru za mednarodne zadeve zato sem danes tukaj. Enen od ključnih ciljev eh, reform je boj proti korupciji. Gre tudi za vzpostavitev posebnih organov, eh, gre za eh, ureditev kazenskih sankcij v skladu z mednarodnimi standardi in tako naprej. Ko enkrat nastane okvir, moramo malce počakati za konsolidacijo ukrepov, za to, da pridemo do eh, otipljivih rezultatov. Kakšni so eh, vaši pogledi na vse to? Naprimer, kar se tiče obdelave podatkov, eh, ki jih zbira elektronski sistem. Moje drugo vprašanje se nanaša na pogoje za naslednjo izplačilo makrofinančne pomoči kar se tiče zakonodaje o energetiki, ki je ukrajinski parlament eh, ni sprejel. Imamo tudi a, eh, prepoved a, eh, izvoza neobdelanega lesa. Slednja prepoved ni v skladu s pravili STO-ja, ni v skladu eh, s porazumom, ki smo ga sprejeli. Obenem eh, jim poskušamo pomagati z določenimi trgovinskimi ukrepi eh, in mislim, da bi morali umakniti oziroma odpraviti to vrstne ovire. Zanima me, katere od teh elementov je vaša ekipa identificirala. Hvala. Dank, Kiniči, Najlepša hvala, gospod Kiniči. Grazie, grazie presidente. Hvala lepa. Najprej se želim zahvaliti predstavniku sodišča za to predstavitev, ki smo jo danes slišali. Zahvaljujem se tudi kolegu Celerju za upravljeno delo, tako poglobljeno in izčrpno. Sama menim, da je ocena računskega sodišča uravnotežena. Zelo dobro ste ugotovili, katere so možnosti financiranja. Obene pa smo videli, da obstajajo tudi problemi. Te pa bi morali poskusiti razrešiti zato, da bi še naprej imeli program pomoči, ki bi bil čim bolj učinkovit in bi prispeval k razvoju države. Kot smo videli, je Ukrajina zelo počasi napredovala do preobrata leta 2014, ki je omogočil, da so Ukrajini z veliko težavami zagnali reforme zlasti v boju proti korupciji pri javnih naročilih. In kot so povedali kolegi pred menoj, je bilo kar nekaj težav. Res je, rezultati so parcialni, lahko pa rečemo, da smo priča spodbudnim rezultatom, čeprav je res, da je treba narediti še veliko. Dejstvo je tudi, da se je ta pomoč dodeljevala v neki izredni situaciji po dogodkih leta 2014. Zato potrebujemo učinkovito pomoč in jasna pravila pogojevanja, obene pa potrebujemo realistične cilje, ki bodo upoštevali krhkost doseženih rezultatov. Govorci pred menoj so že povedali, da ravno ti krhki rezultati od nas zahtevajo, da še naprej podpiramo pot razvoja in sprememb v Ukrajini in sicer v trenutku, ko je stanje še vedno kompleksno, ko pa je treba delati še naprej za to, da se konsolidirajo že doseženi uspehi. Zato mislim, da bodo priporočila računskega sodišča dragocene za naš odbor. Tudi sama pa sem želela vprašati, tako kot kolegi pred menoj, Ali bi lahko dobili več podrobnosti glede pogojevanja financiranja v okviru makrofinančnega financiranja, predvsem v zvezi s tranšami pomoči, ki so še predvideni? Skratka, nekaj več podrobnosti nas zanima glede pogojev, ki jih postavljamo glede uh, druge tranše izplačil. Hvala. Uh, Najlepša hvala za ta komentar. Mislim, da združujemo točki 3 in 4 posebno poročilo in eh, vprašanje delegacije, ki je obiskala Ukrajino. To verjetno ni slaba odločitev, tako da lahko eh, prispevate svoje komentarje tako eh, z vidika posebnega poročila, kot tudi z vidika delegacije. Gospa Hautala je naslednja, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rada bi se zahvalila pos, za posebno Eh, poročilo računskemu sodišču. To posebno poročilo je izjemno pomembno, kot so dejali številni kolegi, kot je povedal že gospod Celer. Sledila sem razvoju eh, dogodkov, še posebej temu, kar se je dogajalo v eh, boju proti korupciji. Na področju pravosodja sodelujem tudi z Euronestom. Mislim, da bi nas moralo skrbeti, Eh, oziroma bi morali paziti na to, kakš, kakšen mednarodni vzvod bi lahko imeli, če bi sodelovali z drugimi, eh, kako bi lahko zgodovili spremembe in reforme. Eh, Evropska banka za obnovo in razvoj, Evropska investicijska banka in evropske institucije so že marsikaj dosegle, naprimer pri reformi plinskega eh, sektorja, kjer si prizadevamo za transparentne, odgovorne eh, strukture javnih razpisov. In to me zanima, eh, takšno sodelovanje in skupni rezultati na to. Moja druga točka se nanaša na boj proti korupciji na visoki ravni. Mislim, da je to tista ključna tema za nas. Vse skupaj je povezano s tem uh, imenovanjem strani uh, predsednika Porošenka uh, novi uh, glavni tožilec je nekdani politik. Uh, gospod Ljučenko je imel priložnost, da uh, pokaže, da uh, s tem ni težava, ampak mislim, da mu ni uspelo in gre tudi za vprašanje neodvisnosti agencije za boj proti korupciji. Mislim, da moramo več govoriti o tem. Mislim, da je bil sistem E izjav uh, učinkovit, glede na to, da uh, so se nekateri sodniki odločili, da se bodo uh, upokojili, namesto da bi podpisali to izjavo. In mislim, da se lahko iz tega marsikaj eh, naučimo. Mislim, da je to dober eh, način začetka čiščenja, če lahko uporabim to besedo, eh, pravosodja, eh, kar je omenil tudi gospod Celer v svojih eh, priporočilih. Mislim, da so priporočila ustrezna. Eh, zanima me predvsem to sodelovanje mednarodnih institucij in pa uh, vprašanje uh, urada toživca. Hvala. Hvala, naslednji je gospod Takula. You, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zanimivo je sedeti v tej dvorani. Kot eh, ponopravni član sem zamenjal gospoda Tojreda in prvič sodelujem na tej seji kot eh, ponopravni član. In eh, težko je seveda zapolniti eh, njegove čevlje, kot pravimo na finskem. Se bom pa potrudil po najboljših močeh in se dotaknil tega posebnega poročila. Rad bi se zahvalil gospodu Fazakašu, članu računskega sodišča, ki je nekdaj sedel tudi v teh klopeh, naših klopeh. In če se prav spomnim, ste bili dober tenisač. No, kakorkoli že, hvala za eh, to uravnoteženo, dobro pripravljeno eh, poročilo, ki izpostavlja dodano vrednost eh, pomoči Ukrajini v prihodnosti. Rad bi se zahvalil tudi kolegu Celerju za dober prispevek, ki je tudi dobra podlaga za naše nadaljne delo v odboru za proračunski nadzor. Mislim, da moramo najprej izpostaviti dejstvo, da je Ukrajina preživela marsikaj, eh, težke čase, tisto oranžno revolucijo in eh, na to tudi konfliktu eh, na vzhodu. Ne smemo pozabiti niti na leto 2008, na gospodarsko krizo v Ukrajini. Na vkljub reformam je Ukrajina še vedno najbolj skorumpirana država v Evropi. Rad bi povdaril, da mora Evropska unija pomagati Ukrajini, poskrbeti za boljše upravljanje in eh, poskrbeti za uh, rešitev vizavi Rusije. Poskrbeti je treba tudi za sledljivost in transparentnost pomoči uh, Ukrajini. Rezultati uh, morajo biti jasni. Evropska unija mora izboljšati učinkovitost spremljanja izvajanja reform in uh, uporabe sredstev. In uh, vprašanje upravljanja je uh, bistvenega pomena. Boriti se je treba proti korupciji v vseh oblikah. Izobraževanje je ponavadi prav tako učinkovito orodje kot finančna spodbuda v uh, primeru reform. Mislim, da lahko Evropska unija zagotovi večjo mero dodane vrednosti, uh, sploh kar se tiče Eh, izobraževanja, kar se tiče zagotavljanja kompetentnih eh, eh, struktur v javni upravi kompetentnega osebja. Hvala. V imenu gospe Gresle tudi sam sem se upisal na seznam govornikov. Tudi sam sem namreč sodeloval v obisku delegacije v Ukrajini maja lani, kar nekaj časa nazaj, in poskušal sem se spomniti na vse te zadeve, o katerih smo se pogovarjali na tej misiji. Veliko smo se pogovarjali o korupciji. Govorili smo o okviru za boj proti korupciji, ki je uh, sedaj vzpostavljen. Srečali smo se z več eh, nevladnimi organizacijami in, in organi za boj proti korupciji, uh, ko smo obiskali to državo. In morda je to tudi signal spremembe kulture v Ukrajini. Smo pa slišali veliko o korupciji, to je res. Morda je to vprašanje za gospoda uh, Wagnerja. Morda bom njemu uh, predal besedo kot naslednjemu. Uh, a je prišlo do spremembe uh, kulture, spremembe načina dela ali je korupcije še vedno uh, veliko? Na to pa še eno vprašanje za gospoda Fazekaša. Kar se tiče evropskih sredstev, uh, Eh, se je veliko teh sredstev eh, stekalo v podporo centralnemu proračunu. Glede na to, da je vlada tista, ki prevzame ta sredstva, je tem sredstvom težko slediti. Ko smo obiskali Ukrajino, smo zastavljali vprašanja tudi v zvezi s tem. Zaradi situacije, zaradi težav, s katerimi se je soočala Ukrajina, eh, ne moremo slediti vsakemu evru, so dejali takrat ne morete od nas zahtevati, da eh, sledimo vsakemu centu, vsakemu eh, evru. Zanima me, če ste kot revizori obravnavali to vprašanje. A se vam zdi, da je bilo smiselno slediti vsem tem sredstvom, eh, ki so romala v podporo centralnemu proračunu, oziroma ali ste preprosto sprejeli dejstvo, da je to nemogoče v trenutnih okoliščinah? Če je to nemogoče sedaj, seveda to še ne pomeni, da bi eh, bilo to nemogoče tudi v prihodnosti toliko z moje strani. Gospod Wagner iz komisije, srečali smo se v Ukrajini, morda bi tudi vi lahko odgovorili na nekatera vprašanja, ki smo jih slišali. Hvala. Uh... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala tudi poročevalcu za komentar. Začeti je treba pri najbolj pozitivnih sklepih poročila. Uh, komisija je že sprejela vsa priporočila. Eh, ki izhajajo iz poročila. In eh, to pomeni, da se glede vsebinskih elementov eh, strinjamo z večino. Še enkrat pa bi rad izpostavil politični pomen podpore Ukrajini, kot je že izpostavil poročevalec, je prišlo do političnega razvoja dogodkov in sprejeta je bila politična uh, odločitev za podporo, stabilizacijo in pomoč državi. In takrat smo začeli v komisiji in eh, v okviru drugih eh, organov Evropske unije ukrepati. To eh, je bilo izpostavljeno v poročilu delegacije, kot tudi v poročilu računskega sodišča. Izpostaviti je treba tudi vse spremembe, do katerih je prišlo od revolucije od Majdana naprej. Ne smemo pozabiti, da je z makroekonomskega vidika ta država uh, že bila uh, nekje na robu, ljudje so umirali in uh, takoj so se začele izvajati reforme, kakršnih ta država uh, ni videla že zadnjih 20 let. Na to je treba spomniti. Ukrajina je bila desetletja del sovjetske uh, zveze. In uh, po neodvisnosti uh, se ni zgodilo veliko, šele sedaj, zadnjih nekaj let, pa so mogoče reforme. Strinjamo se z računskim sodiščem, rešitev je bila rešitev, ki je bila pač nujna. Takšne nujne situacije včasih zahtevajo nujne ukrepe in kot je dejal poročevalec, uh, eh, lahko šele pozneje uvedemo nek bolj strateški pristop. Toliko eh, z vidika tega, kar eh, smo dosegli. Poskušal bom odgovoriti tudi na vaše vprašanja. Pomembno je seveda, eh, da izpostavimo ukrepe, ki smo jih sprejeli po prvi stabilizacijski fazi preden je bilo izdano poročilo, je v zadnjih 20 eh, mesecih Evropska unija vzpostavila program, ki se je osredotočal na vidik eh, transparentnega, odgovornega upravljanja. Kaj to pomeni? Eh, gre za decentralizacijo, to so ključne besede. Decentralizacija je pomembna za prihodnost te države. Regije in občine morajo imeti določene pristojnosti in Evropska unija se pri pomoči osredotoča prav na to. Veselimo se obiska eh, odbora za proračunski nadzor v Ukrajini, ker, ker boste sedaj lahko spremljali samo izvajanje ukrepov. Na to boj proti korupciji, nov program je bil vzpostavljen in sedaj je danska agencija začela vse skupaj izvajati, pri tem sodelujejo tudi mednarodni strokovnjaki, ki so že prej aktivno delali na tem področju. Osredotočamo se tudi na področja, ki ste jih omenili, vzpostavitev ustrezno delujočih e, institucij, sodelujemo s parlamentom, veliko lahko naredimo pri izboljšanju e, same politične kulture, obenem pa eh, poskušamo krepiti vse te agencije, ki so nastale. Vse to zahteva čas, ampak v, v tem trenutku smo vzpostavili strukture, ki lahko spremljajo ta proces. Trenutno teče manjši program na področju eh, vladavine prava, kot temu pravimo. Reforma pravosodnega sistema je ključnega povena. Nismo se veliko pogovarjali o eh, ekonomskih vidikih eh, države, o eh, njihovi gospodarski prihodnosti. V komisiji smo prepričani, da lahko s pomočjo boja proti korupciji, eh, s pomočjo zagotavljanja vladavine prava izboljšamo marsikaj drugega. Veliko denarja je na voljo znotraj države, še več zunaj države in v stabilni situaciji, inflacija je sedaj nekje na 10-12 odstotkih, eh, bi lahko stanje še bolj izboljšali. Zaradi vseh teh eh, dogodkov v preteklosti, o katerih sta govorila eh, poročevalec in gospa Gresle, je treba izpostaviti dejstvo, da moramo črpati neko novo kri v ta sistem. poročilo še ne upošteva vseh teh zadnjih ukrepov, ampak eh, tudi to se sedaj eh, izvaja. Kot sem dejal, se strinjamo z vsemi priporočili, uvedli smo akcijski načrt eh, v ta namen, nekatera priporočila smo že izvedli, druga bomo izvedli k malu. Dovolite mi, da se dotaknem nekaterih vprašanj. Nekatera vprašanja so se nanašala na eh, makrofinančno pomoč in eh, kolega iz strokovne službe bo več povedal o tem. Kar se tiče mednarodnih eh, organizacij, sodelovanja med različnimi organizacijami Evropske unije in tako naprej, mislim, da ni veliko primerov držav, kjer je to sodelovanje tako tesno. Gre že za identifikacijo pogojev, tudi tukaj uh, sodelujemo uh, eh, EBRD, uh, eh, Evropska investicijska banka, Evropski oziroma Svetovni denarni sklad in tako naprej. Vsi sodelujejo, Svetovna banka je vodila oblikovanje ene od strategij, pa tudi z drugimi partnerji sodelujemo. Gre za več projektov, kjer poteka veliko koordinacije, tudi ZDA, naprimer, kar pomeni, da lahko podvojimo proračun, ki bi ga sicer imeli na voljo eh, z vidika Evropske unije. Na to imamo področje plina, eh, bančni sektor, kjer prav tako sodelujemo in eh, boj proti korupciji, kjer spet tesno sodelujemo z drugimi. Še nekaj z vidika civilne družbe. Civilna družba je eno od glavnih gonil spremembe v državi. Res je, veliko ljudi eh, je še vedno tam iz starega sistema. Na to pa imamo eh, civilno družbo, ki poskuša nekaj spremeniti od eh, spode na vzgor. Obenem morajo mednarodni prijatelji in partnerji Ukrajine pomagati pri tem delu, tako da zagotovimo, da so vsi na pravi poti. Še na kratko o področjih, kjer eh, je prišlo do jasnih vsebinskih sprememb. Bančni sektor eh, je že bil omenjen kot eh, področje, kjer je še vedno veliko izzivo. Ampak, če si pogledamo, kaj smo že dosegli, naprimer zaprli smo nekatere banke, ki so obstajale zgolj zato, da uh, so srkale prihranke eh, iz žepov ljudi, investitorjev in tako naprej. Več kot 80 takšnih bank eh, je že bilo zaprtih, med zadnjimi tudi privat bank. Zatem se skrivajo tudi politična eh, tveganja. Šlo je naprimer za banko, ki predstavlja 7 odstotkov BDP-ja in gre za interese oligarhov ki jih eh, ne moremo kar tako internacionalizirati in eh, zato je potreben pogum. Drugo področje je področje plina. S tem, ko smo uh, uvedli cene, ki so podobne tržnim cenam, uh, smo vzpostavili novo breme za prebivalce. To je res. In sedaj je treba sprejemati ukrepe uh, za nujne potrebe tudi z tega vidika. Ampak v preteklosti je šlo za. Uh, velik eh, delež eh, dobička, eh, dve števki, sedaj smo nekje pri črni ničli. Na to organi pregona že eno leto policija ne ustavlja ljudi kar tako zato, ker eh, želijo podkupnino. Eh, to so pričevane ljudi, ki eh, tam potujejo. Na to javni razpisi. Tudi tukaj je prišlo do veliko izboljšav in do prihrankov. Se obračujem, gospod, ampak čaka nas nov sestanek in še druge razprave tako da prosim zaključite. No, eh, kot sem dejal, eh, veliko je bilo narejenega na področju javnih razpisov in vse skupaj je predvsej bolj transparentno. Gospod Fazekaš. Najlepša hvala, gospod predsedoči. Hvala vsem poslancem in poslankam za vprašanja, komentarje in pripombe. Dovolite mi, da se eh, osredotočim. Uh, na zgolj nekatere teme, ne tako kot gospod Wagner, eh, ki ima pristojnosti za obravnavo eh, tistih najnovejših eh, dogodkov. Kot član računskega sodišča se moramo omejiti zgolj na ugotovitve izporočila, ki je bilo oblikovano ob koncu leta 2015. Če pa ste na voljo, lahko gremo na kavo in lahko vam povem kaj več o tem, kaj sam menim o teh zadevah, ampak kot eh, revizor lahko govorim zgolj o tem, eh, kaj, kar najdemo v poročilu. Kot mačar z, eh, z velikim zanimanjem spremljam razvoj dogodkov v Ukrajini, imam svoje lasno mnenje, ampak ne smem biti političen in ne smem biti on kraj omejitev tega poročila, zato ker je poročilo tisto, o katerem se v tem trenutku pogovarjamo. Še enkrat najlepša hvala, da ste se dotaknili vprašanja eh, boja proti korupciji. Veliko priporočil najdemo v našem eh, poročilu z vidika naprimer pogojevanja, eh, nadaljne pomoči, EFSI in tako naprej. Z veseljem sem prebral tudi vaše poročilo o obisku Ukrajine. In strinjam se z vami, da je lepo videti, koliko novih institucij in organov eh, je bilo vzpostavljenih za boj proti korupciji v Ukrajini. Ampak še vedno eh, čakamo na jasne dokaze, kar se tiče eh, korupcije na visoki ravni. Ravno zato pravimo, da bi morali pomoč pogojevati z rezultati. Gre tudi za Eh, politični vpliv, gospod Wagner je za to zadolžen. V dialogu je treba vedno izpostavljati eh, pomen reform. Reforme je treba dejansko izvajati, ne sme ostati zgolj pri eh, mrtvi besedi na listu papirja. Pozneje vam lahko odgovorim na druga vprašanja, ki niso bila vključena v našo revizijo. Kar se tiče vzvoda in sodelovanja z drugimi mednarodnimi institucijami, lahko vidite, da naše poročilo eh, izpostavlja tesno sodelovanje, intenzivno sodelovanje z mednarodnim denarnim skladom in Svetovno banko. Komentirali smo to sodelovanje, rekli smo, da mora vodilno vlogo prevzeti Evropska unija sama. tisti, ki pije, mora tudi plačati, pravimo. In včasih se zdi, da nam nekdo iz Svetovne banke uh, govori, kar, kaj moramo narediti, na to pa je Evropska komisija in evropski državljani tista oziroma tisti, ki uh, morajo poskrbeti za izvajanje uh, teh ukrepov. No, kakorkoli že sodelovanje obstaja, to je tesno sodelovanje in uh, horizontalno gledano uh, je bil cilj vedno boj proti korupciji. Ne glede na program, eh, smo si oziroma so si najprej zastavili vprašanje, ali obstaja korupcija. Če obstaja na tistem področju korupcija, je treba, eh, jo je treba zatreti v kali. Kar se tiče javnega toživca, je do tega prišlo lani, tako da naše poročilo tega ne vključuje. Toliko o tem. Veliko organov je nastalo, ampak na žalost še vedno čakamo na pravi rezultat dejavnosti teh eh, organov. Kar se tiče izjave, gre za politično vprašanje, eh, ne za predmet naše revizije. Gospod Celer, v vašem poročilu ste prav zapisali, eh, kar se tiče podpore proračunu in kar se tiče teh nujnih plačil in vnaprejšnjih plačil, predplačil, se prejšnje seje nažalost nisem mogel udeležiti, sem pa z veseljem prebral, da ste eh, dejali, da je do tega prihajalo tudi v nekaterih drugih primerjih. Glede na to posebno situacijo, v kateri je Ukrajina, eh, je bilo odločeno, da s tem ne bi smeli nadaljevati v eh, prihodnosti. So pa bila izvedena ta predplačila za to, da bi rešili razmere v Ukrajini. To so moje odgovori. Rad bi se zahvalil gospodu Wagnerju za uh, najnovejše informacije o razvoju dogodkov. Kot sem dejal že v uh, poročilu, v uh, končnem sklepu, je bila uh, pomoč Evropske unije Ukrajini zelo uporabna, potrebna in mislim, da je treba nadaljevati, tako kot je dejal gospod poročevalec, gospod uh, Celer. Uh, zahtevati moramo izpolnitev določenih pogojev, tako da bo Evropska unija zagotovila dobro delujočo državo Ukrajino. Hvala, gospod predsedujoči. Um, Hvala lepa, da ste odgovorili na vse vprašanja. Kot rečeno, če ima kdo še kakšno vprašanje, vas bo gospod Fazakaš odpeljal na kavo. Gospod Zeller, par minut. Žal ni veliko časa, da bi se odzval na posamezne točke. To je zdaj dilema, ampak lahko tudi na podlagi lasnih izkušenj samo potrdim to, kar je povedal gospod Fazakaš. Tako kot marsikje druge velja, tudi v Ukrajini zaupanje je dobro, nadzor je boljši. In zato, če si pogledamo reformne sile, uspeh naše misije je bil ta, da so ljudje, ki so bili na drugi, tretji ravni odločanja, tisti mladi, ki so bili na Majdanu, da so ti res za reforme. Žal te želje ni na najvišji ravni, zato moramo podpreti vse tiste, ki se borijo za to, da bi v Ukrajino uvedli spremembe. Ko vidimo, da na ministrstvu za trgovino morajo ljudje računati na svoje prihranke odprej, zato ker so plače tako bedne, potem moram reči, da je to zame pomembna tematika. In če vidimo, da je vodja Agencije za boj proti korupciji, ki je bila ustanovljena leta 2015, če pravi, da mora v proračunu za leto 2016, ki ga je sprejel uh, ukrajinski parlament, da tam ni bilo nobenih sredstev, s katerimi bi lahko sploh začel delo za kadre, za prostore in tako dalje. In uh, Evropska komisija je bila tista, ki je posredovala osebno pri predsedniku za to, da je bil proračunski načrt ustrezno spremenjen. Obenem smo slišali od vodje Agencije za boj proti korupciji tudi to, da na tisoče primerov, ki so ležali na eh, sodiščih, da so tam bili nekateri ljudje preveč obremenjeni da niso mogli več obdelovati primerov iz preteklosti, ampak so se morali omejiti zgolj na nove primere, pri čemer so imeli deset milijonov sredstev, ki so izginila. To kaže, da je treba še veliko narediti. Imamo sicer neke pozitivne nastavke, je nekaj ljudi, ki se želijo boriti za svojo državo in njim gre naša naklonjenost in naša podpora. Slišali smo tudi, kaj je povedala predsedojoča, podpreti jo moramo povsod, ne samo v Lvovo, pač pa tudi v Odesi in v Dnepropetrovsko. To se mi zdi smiselno. Še en stavek podjetja s 170 zaposlenimi, ki izvaža 70 odstotkov svojih izdelkov in ko smo jih vprašali, kakšno priporočilo nam lahko dajo, rekli so, ne dajajte nobenega denarja vladi. In moram reči, da je bil to za nas seveda velik udarec. Zelo pomemben je tudi pritisk poslancev Zahoda Ukrajine, zlasti iz Karpatov, ukrajinski parlament je sprejel odločitev, treba pa je narediti dvoje. Karpati imajo gozdove, pragozdove, tam se množično seka in vsi, od carinikov do gozdarjev, so upleteni v to podjetja iz EU. Pa na srečo so zavezana eh, z našimi dokumenti in zato mislim, da moramo biti tu zelo pozorni del na obeh frontah, tako pri nas doma, kot tudi v Ukrajini. Sicer pa se veselim nadaljne razprave in veselim se nadaljnih spodbud in prispevkov naših kolegov. Mislim pa, da bi morali zaradi državljank in državljanov nadalje podpirati Ukrajino, paziti pa, da bo podpora EU vidna, da se bo vedelo, da je ta podpora naša. To je eno. Drugo pa je, da moramo dejansko videti nek učinek tega. Še enkrat hvala uh, računskemu sodišču in še zlasti gospodu Fazakašu. Uh bi se zdajle. Hvala lepa, gospod Celer. Škoda je, da imamo tako malo časa. Ta tematika je zelo zanimiva in vem, da bi se o tem lahko pogovarjali še veliko dlje. Ampak hvala vsem kolegom, ki so dali svoje prispevke. Zdaj pa še zadnja točka. Naslednji sestanek je ob 8.30 v stavbi Winston Churchill. Zato bomo zdaj morali samo 15 minut nameniti naslednji točki. Kdor se želi oglasiti, naj bo prosim čim krajši. Gospod Celer je ponovno poročevalec, gre pa za posebno poročilo Evropskega računskega sodišča v zvezi s predpristopno pomočjo. In sicer imamo opravka z meta revizijo. Gospod Fazakaš, bi vi morda lahko začeli z razpravo? Ja, to je misija nemogoče. Da vam predstavim to tako pomembno poročilo o Zahodnem Balkanu, tako da bi lahko gospod Celer in ostali poslanci postavili svoje vprašanja, mi lahko ponuditi kako drugo priložnost ob kavici, tako da tisti, ki se vam ne bodo pridružili na naslednjem sestanku, ostanejo. Uh, Tisti, ki jih pa zanima ekofin, gredo na ta drugi sestanek. No, potrudil se bom po svojih najboljših močeh, poskusil bom biti čim krajši. Ja, bodite zelo, zelo kratki. Morda bi to lahko preložili po razrešnici aprila. Sam sem zelo za to, da to preložimo kajti mislim, da gre za zelo pomembno poročilo, ki je še obsežnejše, kot pa je poročilo o Ukrajini, gre za več držav. In tokrat je prvič, da je mm, računsko sodišče opravilo metarevizijo. Mislim, da to ne bo brez vpliva na razpravo o srednjeročnem pregledu in zato resnično mislim, da si moramo vzeti nekaj več časa kot le deset minut. Tako da sem zelo za to. And, uh, and to je zelo smiselno in zelo modro. Mislim, da se vsi strinjamo, da preložimo to točko dnevnega reda na april, ko bomo lahko opravili bolj poglobljeno razpravo. Hvala, gospod Fazakaš, za ta predlog. Zelo modri ste, kot vedno. Dragi kolegi, hvala lepa. To je bila zadnja točka. Razno, naslednji sestanki, tu imate zapisane datume. Gospod predsedujoči, glede tega, kar je dejala gospa Gresle, rekla je, kako obžaluje, da zastopanost eh, na obisku v Ukrajini ni tako močna in da celo jaz, ki sem bil povabljen, nisem mogel z vami. Gospod Kukan vam bo potrdil, da sem vedno počaščen, če me povabijo v katerokoli delegacijo. Trikrat sem že bil v Beogradu. Tokrat Nas je nekoliko skrbelo le to, da projekti, ki ste si jih želeli ogledati, niso bili revidirani z naše strani in zato smo se vprašali, ali res prinaša dodano vrednost, da se vam pridružim. Ampak upoštevaje to vašo kritiko, vam lahko za zapisnik podam izjavo računskega sodišča od zdaj naprej, kadarkoli boste povabili člane računskega sodišča, da se vam pridružijo v delegaciji bomo dali prednost temu povabilu in se vam prihodnje z veseljem pridružili. Mi pa vas bomo peljali na kavico ali celo pivo. Še ena stvar. direktorjem in da tu opravičujem se za to, ker smo zdaj preložili naslednjo točko. Verjetno boste jutri potovali nazaj, ampak veste, to je eden od problemov, če se organizirajo sestanki v Strasburu in eh, še zlasti, če so ti sestanki pozno zvečer.